Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospa komisarka. Pozdravljam to razpravo, pozdravljam tudi resolucijo in upam, da bomo za njo pridobili čim širšo podporo. Zelo pomembno je, kaj ti konferenco moramo začeti na močan način. Tega ne potrebujemo samo tukaj v tej dvorani, ampak predvsem izven parlamenta. Konferenca bi morala prinesti rezultate, morala bi izboljšati naše odločanje in pa naše institucije. Še pomembneje pa je nekaj, upam, da bo konferenca prinesla tudi čustva, eh, čustva, ki smo jim bili priča eh, pred evropskimi volitvami in po njih. Eh, ljudje so se teh volitev udeležili množično, veliko bolj množično kot prej in zato moramo vključiti državljane, Eh, in poskrbeti za prihodnost Evrope skupaj z njimi. Eh, želim se odzvati tudi na to, kar sem slišal z eh, krajne desne. To bo konferenca o prihodnosti Evrope. 19. člen je zelo jasen glede tega. Mislim, da bi morali vključiti tudi vse tiste v državah kandidatka, ki so pripravljeni z nami sodelovati in se nam pridružiti. Imamo priložnost, da naredimo iz tega konferenca o prihodnosti Evrope o močnejši Evropi v svetu. Hvala. Gospa Bonafé za eno minuto. Hvala lepa. Na zadnjih volitvah so nam državljani pokazali, da želijo še naprej verjeti v evropski projekt. Danes eh, ne bomo šli eh, nikamor. Mednarodna kriza je le zadnji alarm, ki kaže na to, kako potrebna je je Evropa, ki govori v en glas. Gre za zadnjo priložnost, da spremenimo Evropo in s to konferenco lahko začnemo z novo fazo, z priložnostjo, da se Evropa spremeni na novo zažene z bolj srednjo vlogo parlamenta in to je tudi trenutek za to, da prisluhnemo in da vključimo državljane, da se spregovori o njihovih prečakovanjih in eh, zahtevah. Upam, da bo ta konferenca dinamična, pragmatična, da bo končno vključena zagotovila korak v smer učinkovitega in verodostojnega delovanja. Pomembno pa je, da predlogi sledijo dejstvom, sicer bo ta konferenca postala samo še dodatno olje na ogen populizma. Še nekaj bi povedala, ko govorite prehitro, nam tolmači to uh, sporočijo. Ehm, prosim, ne eh, govorite prehitro in ne skušajte povedati preveč. Zdaj pa gospa Gamon. S konferenco o prihodnosti Evrope dajemo priložnost oziroma odgovarjamo na prečakovanje, da bo Evropa delovala bolje. In v naslednjih dveh letih moramo državljane Evrope vprašati, kakšna so njihova prečakovanja za skupno močno Evropo osrednje vprašanje bo, kakšna je naša vizija skupne Evrope in eh, tudi vprašanje za državljanke in državljane, kakšna je njihova vizija prihodnosti Evrope. Pomembne reforme pogosto povzročajo strah. Strah pred eh, tem, da bomo državljanom usilili nekaj, česar nočejo, ampak državljani in državljanke razmišljajo bistveno bolj daljnosežno, bolj, bistveno bolj eh, smelo kot šefi vlade in držav. Tako da mislim, da je čas, da sprejmemo to smelost in da sprejmemo odločitve, ki bodo ključnega pomena za to, da bo Evropa dejansko bolje delovala. Ogromno izzivov je pred nami, ki se jih eh, vsak dan tu izmenjujemo v, v naših razpravah in mislim, da moramo skupaj storiti več za močnejšo Evropo. Upam, da bo ta konferenca tudi neke vrste izhodišče za to, da bomo lahko tega duha popeljali naprej v prihodnih letih in zame to pomeni tudi Združene države Evrope. Gospod Ninas, za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča, dragi kolegi in kolegice. Pozdravljeni vsi. Eh, mislim, da se res soočamo s krizo v Evropi. To je pokazala tudi ta razprava in že pred volitvami, pa tudi potem smo videli, da imamo dve možnosti, ali želimo več Evrope ali manj. Eh, Eh, vemo, kaj si želi skrajna desnica, ampak eh, mi tukaj, velika večina si želi več Evrope in mi smo zmagali na volitvah. Zato se moramo zdaj odločiti, koliko več Evrope si želimo. In mislim, da bi na to vprašanje morala odgovoriti javnost. Vsi skupaj bi se morali posvetovati in odločiti o tem. In vprašanje, oziroma odgovor na to vprašanje je lahko tudi, da si ljudje želijo manj Evrope, ampak uh, tvegajmo, vprašajmo jih. E, mislim, da smo mi vedno imeli boljše argumente. Evropska unija je prinesla e, poenotenje med vzhodom in zahodom, mir, blaginjo, demokracijo in zato mislim, da so argumenti na naši strani. Mi bomo zmagali. E, zato nadaljujemo s to dobro razpravo in se povežemo tudi z javnostjo. Hvala. Hvala. Gospa Bizoto, za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Evropa se spreminja od zgoraj na vzdolj. Ne potrebujemo več Evrope, ampak popolnoma drugačno, novo Evropo. Dovolj je Evrope, ki je sužnja bank in multinacionalk. Dovolj je Evrope birokratov, lobijev in financ. zgodba von der Leyenove je zgolj pogreta župa. Evropa Francije, Nemčije, Evropa Merklove in Makrona. Evropa, ki jo mi želimo, je Evropa ljudi, Evropa svoboda, svobode, Evropa resnične demokracije. Evropa, ki jo želimo zgraditi, mora narediti konec eh, tihotapljenju migrantov, braniti made in Italy, braniti naše podjetje in naše delavce. To je velika demokratična revolucija, ki jo želimo popeljati naprej. Z visoko odvigljeno glavo, da bomo na ta način resnično zastopali voljo italijanskega ljudstva. Gospa Mameri, za eno minuto. Hvala, predsedujoča. No, Britanci so pogosto skromni in vljudni. Ampak Brexit so eh, zlorabili eh, drugi za svoje namene. Kljub naši skromnosti, pa kadar je ogrožena naša suverenost, eh, takrat se znamo boriti. In to se je tudi zgodilo na zadnjih volitvah v Združenem kraljestvu, ko je zmagal Boris Johnson. Tri leta so nas izsiljevali glede Brexita. Uh, Eh, in šlo naj bi za eh, izdajo britanske demokracije. Ampak zdaj se ta zgodba o Brexitu zaključuje in mislim, da bo prinesla svetlejšo prihodnost za Združeno kraljestvo, upam pa tudi na dober odnos med EU in Združenim kraljestvom. Zdaj nas ne bodo več eh, posiljevali z nekimi pravili v Evropi. Upam, da bo našli dobro osnovo za sodelovanje in pa za učinkovit eh, dogovor. Mm, mislim, da eh, gospa, eh, izklopila sem mikrofon, tako da ste zdaj govorili sama sebi. Naslednji govorec oziroma govornica je na vrsti gospa Vozenberg Frijonidi gospa predsednica dvanajst migrantov je pred štirimi dnevi umrlo. in pridružili so se temu seznamu mrtvih med Turčijo in Grčijo. Tokovi migrantov še vedno prihajajo. Kljub slabemu vremenu, ki trenutno vlada na morju. Turčija krši mednarodno pravo. Projekt azila, o katerem smo govorili, kje je ta projekt in o kakšni prihodnosti Evrope govorimo. Prihodnosti ni, če eh, ne bodo vse države sodelovali pri skupnem reševanju izzivov. Treba je skrbeti za varnost na zunanjih mejah in to je naloga vseh držav članic. Vendar pa to, kar je bilo narejeno do zdaj, ni dovolj. Imamo kriterije, ki jih je treba izpolniti, ampak o tem se danes ni govorilo. Kako lahko govorimo o enotni Evropi, če pa vsaka država članica sledi svoji politiki in svojim interesom? Določene države so zaprle svoje meje in ne želijo prevzeti odgovornosti. Moramo biti odgovorni in realistični. Ne moremo govoriti o prihodnosti Evrope brez solidarnosti v praksi. To ogroža kohezijo in ogroža tudi temelje Evropske unije poleg tega državljani ne verjamejo več v naše vrednote. Eh, izgubili so zaupanje. Mislim, da bi morali na res način in odgovorno postopati v prihodnje. Hvala. Gospa Barli za eno minuto. Hvala. Evropska unija je garant eh, miru, svobode in blaginje na našem eh, kontinentu prednosti za državljanke in državljane so številne ampak eh, Evropska unija ni popolna, spreminja se in vse čas se bo spreminjala postati, mora bolj demokratična, bolj socialna, bolj ekološka, predvsem mora premostiti razdaljo, ki jo občutijo številni državljani do nje. Ta dvoletna konferenca o prihodnosti Evrope je priložnost. Odločilno bo to, da bomo državljanom ne le prisluhnili, ampak da bomo lahko tudi sprejeli odločitve. Zavedamo se, kaj to pomeni in k temu se moramo zavezati, jasen mandat, te konference, da se omogoči tudi zakonodajno pobudo in spremembo pogodb. Najprej mora ta konferenca dati jasne rezultate in državljane je potrebno celokupno vključiti. Le na ta način s celovito komunikacijo bomo zagotovili popolno transparentnost in ne zagotovili zaupanje in to je naloga našega parlamenta. Thank you for... Hvala. Gospa Vovden dobi besedo za eno minuto. Hvala. Eh, na milijone ljudi v moji državi pravzaprav ne razume, kako deluje Evropska unija. Evropsko unijo eh, povezujejo z nekimi mitskimi pravili o bananah in podobno. Kaj ti mediji in pa eh, populisti so širili laži. Brexit je zgodba, ki bi se lahko zgodila v številnih drugih državah. Ta eh, konferenca pa je ambiciozen projekt in uh, tak projekt tudi mora biti, če želi zagotoviti prihodnost te unije narodov. Mislim, da si ljudje želijo, da bi bili vključeni, da bi bili zastopani in da bi se z njimi posvetovali. Mi smo demokratično izvoljeni predstavniki evropskega ljudstva. In uh, Zato, da bodo oni na ustrezen način vključeni, mora tudi parlament imeti zakonodajno pristojnost, svet mora postati bolj transparenten in ljudje morajo razumeti, da uh, ni napredka, uh, eh, naprimer na področju migracij, zato ker nacionalne države blokirajo odločitve v svetu. Um, mislim, da je povezovanje kultur in narodov uh, prihodnost, to, da se države izolirajo, ni rešitev in Evropska unija je edini odgovor. Hvala. Gospa Deparnej Grunenberg je naslednja za eno minuto. Tudi nas zelene je prihodnost Evrope ključnega pomena v smislu odgovora, kako bomo v prihodnje živeli, kako se bomo lotili ravnovesja med eh, okoljskimi, podnebnimi in eh, ekonomskimi izzivi. In to bo možno le, če se lotimo jasnega dialoga. Participativnost je v osrčju trajnostne regenerativne kulture, ki jo nujno potrebujemo, zato da se lahko omejijo podnebne spremembe in da zaustavimo izgubo biotske raznovrstnosti. Kako bo izgledala mobilnost v prihodnosti, naša prehrana, kako bomo zagotovili gospodarstvo, ki bo spremenjeno, ki bo bolj služilo skupnemu dobru. Takšni procesi so zelo daljnosežni in da to jih je treba sprejemati na demokratični ravni. Zato je pomembno, da parlament danes izrazi to povabilo, da ljudje sodelujejo. Evropo želimo oblikovati skupaj in Evropo moramo pripraviti na današnje in prihodne izzive. Kakšno Evropo potrebujemo za to in kako želimo v prihodnje živeti. Thank you, Hvala lepa. Hvala, gospa Garcia Perez nas je na začetku te razprave spomnila, da se je Evropska unija začela s šestimi državami. In takdanja vizija je bila, da bo šlo za neko ohlapno povezavo suverenih narodov s trgovinskim sporazumom in neko vrsto političnega sodelovanja. Zelo plemenito zamislijo, da bo s tem nekako napredovala tudi ideja miru. No, in potem je to bila vizija, ki je sicer še vedno trajala, vendar sem sama najprej mislila, da Britanc, Britancem ne bo uspelo oditi. Vendar se je Evropa potem razvijala drugače, postala neke vrste naddržava in uh, mislim, da bomo mi uspeli zelo dobro in bomo zelo dobri konkurenti na vašem pragu in potem, ko bodo drugi to videli, nam bodo sledili in potem namesto, da teoretizirate o prihodnosti Evropske unije, se iz tega nekaj naučite za prihodnost. E, se upravičujem, ni več modrih kartonov, nimamo več časa. Gospa Nibler, imate minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa predstavnica sveta, gospa komisarka. Prihodnost Evrope oziroma konferenca prihodnosti Evrope je pomembna konferenca, kajti veliko potreb po reformah je. Zame je pomembna ena tema in sicer naša parlamentarna demokracija, ki jo je potrebno okrepiti. In ko govorimo o parlamentarni demokraciji, imam v, smislih, v mislih predvsem proces špicen kandidatov. Danes smo veliko govoriti o vključevanju državljanov in državljank. Ugotavljam, kolegice in kolegi, da od eh, zadnjih evropskih volitev izgubljamo zaupanje državljank in državljanov. Več kot 200 milijonov ljudi, ki je sodelovalo na evropskih eh, volitvah, od nas pričakuje, da tisti, ki so nastopili kot špicen kandidati na evropskih volitvah, na koncu tudi prevzamejo odgovornost za komisijo. Vsi vemo, da se je stvar odvila drugače in eh, menim, da če bomo želeli ponovno pridobiti zaupanje naših državljanov, potem mislim, da se moramo lotiti tudi tega procesa špicen kandidatov. Za mene je osrčje evropske demokracije ta parlament. Tu se sprejemajo odločitve, tu se upravljajo razprave. Dobro je, da se tu vključujejo stališča državljank in državljanov, ampak na koncu koncev moramo mi v Evropskem parlamentu sprejemati odločitve, zato smo bili tudi izvoljeni in zelo bi me veselilo, če bi tudi parlamentarno demokracijo lahko ustrezno podkrepili in okrepili v okviru te konference. Hvala lepa, gospa, dobre minuto imate na voljo. No, bodimo pogumni in spregovorimo pogumno začnimo že graditi te Združene države Evrope. Evropa je že veliko dosegla v zadnjih desetih letih, ampak to ni dovolj, svet se stalno spreminja in tudi Evropa se mora spremeniti, tako da se bo lahko odzivala na globalne izzive. Evropa mora postati globalni dejavnik in razumem, da spremembe, še zlasti spremembe, sami sebe, vedno povzročajo določen strah. Vendar mislim, da je strah slab svetovalec. Zato pravim, začnimo in zgradimo močnejšo, bolj demokratično Evropo. Sem za združevanje pogumnih, bodimo združene države Evrope in obljubim vam, da bo naslednja generacija ponosna na nas enako, kot smo mi ponosni na ustanovitelje Evropske unije. Hvala lepa, gospod Ginja, minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Res je, da hočemo vključiti sodržavljane v to konferenco, vendar tu ne gre zgolj za formalnost. Treba je dosledno vključevati državljane in to je tisti pravi način, prava metoda. Naj se odzovem na izziv našega kolega iz zelenih. Sam bi rad videl močno vodstvo te konference. To moramo storiti skupaj. V tej razpravi ste že videli, da gre za težko pričakovani trenutek v tej razpravi. Celo kolegi iz stranke Brexit so zelo pozorno prisluhnili. Torej, opolnomočimo gospoda Ferhovšata, da bo zares vodil to konferenco. Hvala lepa, gospod Tobe. Vključite mikrofon, prosim. Gospa predsedujoča, problemi, s katerimi se sooča Evropa, ne bodo rešeni preprosto z manj evropskega sodelovanja, ravno obratno. Treba je vzpostaviti Evropo, ki bo poudarjala sodelovanje. Naprimer, ko smo govorili o skupni borbi proti organiziranemu kriminalu, proti terorizmu. Smo v, v zvezi s tem omenjali tudi skupno azilno politiko in tako naprej, politiko priseljevanja, vendar ne gre pozabiti skupne politike obrambe in varnosti. Gre za zadeve, ki so med seboj povezane. Ne moremo govoriti samo o različnih volilnih sistemih in o pristojnosti. Potrebujemo močno politično vodstvo, ki nam bo omogočilo oblikovanje uh, prave skupne politike. In to nam bo vsekakor omogočilo tudi večji vpliv sodržavljanov na politiko, ki jo oblikujemo. Treba je vzpostaviti skupen okvir in ta okvir mora biti tak, da vključuje naše sodržavljane. Hvala lepa, gospod Moreno Sančer. Hvala. Izgradna Evrope je vedno bil odprt in transparenten proces eh, v službi skupne usode vseh državljanov. In deset let po Lizbonski pogodbi nam ta konferenca zdaj prinaša priložnost, da na neposreden način skupaj z državljani poskrbimo za izgradno Evrope prek eh, reprezentativnega in participativnega dialoga na evropski ravni, nacionalni in lokalni ravni. Razpravljali bomo o številnih idejah. Ehm, eh, ampak svet bi pa moral spoštovati proces eh, špicen kandidatov. Poleg tega bi moral spoštovati pristojnost pobude eh, za zakonodajo v tem parlamentu. Ehm, poleg tega bi tudi morali proučiti glasovanje s kvalificirano večino v svetu. Upam, da bodo evropejci delali skupaj in da bodo vsi pogumni pri tem projektu o prihodnosti Evrope. Hvala, zdaj pa ena minuta za gospod Pagasa Urtundua. Hvala lepa, gospa eh, predsednica, eh, spoštovane poslanke in poslanci. Mi smo več kot samo eh, skupek držav članic, mi smo več kot posamezne države članice in potrebujemo boljša pravila. Imamo velike izzive, velike probleme, ki so čezmejne narave in naša priložnost je tu in zdaj. Evropska unija je naša prihodnost. Ampak tega ne bomo mogli narediti, če uh, bomo podlegli nacionalnim uh, populizmom. Poglejte si, kaj se dogaja z brexitom. Uh, vidimo, kaj se lahko naučimo iz ultranacionalizma. Uh, Tu se uporablja nek mehanizem samoodločanja za to, da se nas razrobi, da se nas oslebi smo v središču sistema in potrebujemo naprimer umetno inteligenco, ki bo človeška, eh, potrebujemo evropske državljane, ki eh, ne bodo uničili Evrope, potrebujemo več Evrope in ne več meja. Hvala. Gospod Simon, za minuto in pol, gospa predsednica, gospe in gospodje, ta čudovita razprava je pokazala, da deset let eh, po sprejemu pogodbe ali zvone potrebujemo reformo pogodb. Vrhovni cilj konference o prihodnosti Evrope mora biti izboljšanje delovanja Evropske unije. In v razpravi smo zelo dobro lahko videli, da še vedno nismo našli najboljše poti eh, v tej večnacionalni strukturi, kako organizirati ta proces. Današnja razprava mi je bila zelo všeč. Šlo je za elemente neposredne demokracije, za parlamentarno demokracijo. Ne smemo pa narediti eh, nečesa in sicer doseči razcepljenosti med eh, parlamentom in drugimi inštitucijami. Po stoletjih smo se v Evropi naučili, da je reprezentativna parlamentarna demokracija najboljši način organizacije demokracije. Ne glede na izid konference se mi zdi izjemno pomembno, da spostavimo evropsko javnost. Ta parlament mora biti platforma za to javnost. Zato je Če je skupinska skupina danes poslala dopis vam, gospa predsednica, glede reforme te plenarne razprave. Sprede bi morali stati govorniki, gledati svoje kolege, tako bi imeli bolj živahno razpravo, ki bo, jo bo smiselno predvajati tudi v medijih. Najlepša hvala. Hvala lepa. Za eno minuto, gospod Benefej. Hvala lepa. Konferenca o prihodnosti Evrope je ambiciozni proces za dialog med inštitucijami in dialogi. In to mora biti dobro strukturirano. Cilj je ta, da bi izdelali predlog za reformo Evropske unije, eh, kajti eh, mi moramo povdariti eh, vsebino. Evropa se mora ukvarjati z resničnimi problemi, s stvarmi, ki imajo neposreden vpliv na življenje ljudi. To so podnebne spremembe, socialne politike, obdavčitev, pa tudi zunanja politika. Eh, to je tema, za katero se v zadnjih dneh veliko ukvarjamo. Evropski parlament eh, se je zavezal k temu, da bomo spoštovali sklepe te konference. Imamo specifične naloge kajti eh, mi moramo, mi potrebujemo danes Evropsko federacijo. Evropski parlament mora biti tukaj vodilen in to bo najboljše jamstvo za to, da se konferenca ne bo um, spremenila v orodje določenih političnih sil. Ali pa uh, bomo tako prepričali, da bi znižali demokracijo. Mi moramo res sooblikovati prihodnost Evrope. Najlepša hvala, gospod Boji, za eno minuto. Hvala lepa, gospa, eh, predsednica. Eh, eh, sam sem med novimi poslanci in zato še odkrivamo delovanje parlamenta. In če je to za nas, nove poslance, tako težko, si lahko predstavljamo, kako bo to težko za državljane Evropske unije. Prvi cilj te konference bi morala biti večja preglednost, večja jasnost za naše državljane. In uh, ob eh, času evropskih volitev je najustreznejši um, trenutek za to, kajti takrat so državljani najbolj odprti za evropska vprašanja. In uh, špicen kandidat uh, sistem je bil uh, predlagan uh, takrat, ampak potem ni. Uh, Prodrl, ampak čezmejne liste za evropske volitve pa mislim, da bi bile lep cilj za prihodne volitve. Najlepša hvala, gospod Resler, za minuto in pol. Uh, hvala lepa, gospa podpredsednica. Komisija Evropska unija je danes bistveno drugačna, kot je bila še pred desetletjem, ko je začela veljati Lizbonska pogodba. Soočamo se z še nevidenim tehnološkim razvojem, kot eh, tudi demografskimi spremembami, kar bistveno vpliva na način našega življenja, na način dela, na način komuniciranja. Prav tako pa zahteva bolj aktivno vlogo naših državljanov v demokratični družbi. Zato je naša odgovornost, da ponudimo nove in inovativne načine, da bomo državljane lahko vključili v razpravo o vprašanjih, ki jih zadevano. Mladi evropejci so pogosto tisti, ki nosijo eh, spremembe v naši družbi in lahko ponudijo enkraten pogled na stvari. Veseli me, da je bo podpredsednica Šujca vodila delo pri tej konferenci, ker je za uspeh te konference ključno, da razumemo raznolikost Evrope in da vključimo posebne perspektive državljanov, ki prihajajo vseh koncev Evropske unije. In zato mislim, da je izjemno pomembno, da vključimo vse te perspektive. Ta konferenca ne sme eh, biti samo kljukanje toč, ki smo si jih zadali. Moramo biti vključujoči in pripraviti Evropo za novi svet in nove generacije. Najlepša hvala, gospa Fricon, za eno minuto. No, oh, hvala lepa gospa komisarka, gospod in gospodje, demokracija, demografske spremembe, okolje, pravičnost, enakost, to so vse zelo pomembne teme in bodo v središču razprave o prihodnosti Evrope. Konferenca o prihodnosti Evrope mora upoštevati tudi mnenje mlajše generacije. Zato me veseli, da sem danes prisluhnila zelo živahni razpravi in ugotovila, da mnogi mladi člani in na novo izvoljeni člani lahko sodelujejo v tej razpravi. To je zelo dobro. Razprava o prihodnosti Evrope se mora namreč eh, osredotočiti na to, kar bo krepilo Evropo. Moramo se zavezati za zadeve, biti odločni in ohraniti Evropo v enem kosu z ohranjanjem upanja, upanja za mlade generacije, nove generacije glede prihodnosti Evrope. Najlepša hvala. Gospod eh, Toročeni za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa komisarka. Priho konferenca o prihodnosti Evropske unije nam daje možnost ponovne pridobitve zaupanja državljanov v evropsko arhitekturo lahko vnesemo nove poteze, novo gibanje, pri čemer moramo upoštevati demokratične strukture. Prav tako pa moramo biti pazljivi pri vključevanju drugih ideologij. Ne smemo drugim siljevati svojih ideologij. Raznolikost je ključna za Evropsko unijo in ne smemo pozabiti na očete Evropske unije, potrebujemo pa tudi odgovore na eh, vprašanje, kaj pomeni evropski način življenja. Evropska identiteta se lahko ohrani samo ob upoštevanju vrednot eh, nacionalnih eh, držav. Na Evropsko unijo moramo gledati kot na skupnost vrednot držav ki je raznolika. Ta raznolikost pa temelji na nacionalnih eh, državah, eh, torej ne moremo imeti združenih držav Evrope. Gospod Črnčevic. Hvala lepa. Konferenca o prihodnosti Evrope prihaja v pravem trenutku. V zadnjem desetletju se je Evropska društva močno spremenila, tehnološki razvoj, demografski razvoj, okolje, podnebne spremembe in demografska eksplozija v mnogih regijah zahtevajo takojšnje delovanje. Evropa se mora prilagoditi novi realnosti in evropejci morajo razumeti novo situacijo konferenca zato mora prepoznati probleme in poiskati zdravile za nje. Zelo široka udeležba evropske javnosti je nujna, vendar to ne bo zadoščalo. Popolnoma moramo izkoristiti možnosti komuniciranja preko spleta. Najboljše bi imeli bi bilo imeti pan-evropski referendum, na katerem se bo odločalo na milijone ljudi. Potrebujemo aktivne državljane, ki morajo dobiti priložnost, da povedo svoje mnenje. Gospod Majdel, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisarka. Tukaj gre za pomembno orodje kot je demokracija. To ni igračka, zato moramo biti pazljivi, kaj počnemo z njo. Moramo biti pošteni in odkriti. Če pravimo, da moramo slišati državljane, potem jim moramo tudi prisluhniti in tudi izvesti to, kar zahtevajo. V zadnjem desetletju bo to največji demokratični proces in ne moremo kar pripraviti končnih rezultatov. Vemo, da v določenih prestolnicah govorijo o spremembah eh, pogodbe. Imamo različne blokade, naprimer držav kot je Severna Makedonija. To mogoče ni to, kar si ljudje želijo. Ne želijo samo poštemplati odločitev odločevalcev. Zato bi se konferenca morala osredotočati ne samo na eh, instrumente, kako usmeriti usmerjati javno razpravo, ampak bi se morali usmeriti na to, kako prisluhniti našim državljanom. Ponovno se moramo povezati z našim državljanjem, mogoče ravno zato, ker uporabljamo napačna urodja. Hvala lepa, gospod Glucksmann, ena minuta. Gospa predsednica, predolgo je v evropskih institucijah prevladovala ta ideja, da lahko naredimo Evropo brez ljudstev za njih, ampak brez njih. Eh, ta logika je sedaj pokazala eh, svoje meje eh, in ta konferenca za Evropsko unijo je nujna, ampak državljani morajo biti vključeni v ta dela. Razprava mora preseči meja naše inštitucije in eh, moramo državljane vprašati, kaj menijo o uh, harmonizaciji uh, davkov, naprimer o skupni evropski vojski in tako dalje. Ni dovolj, da se z njimi samo posvetujemo, moramo z njimi skupaj uh, graditi našo prihodnost. Zato je zelo pomembna metoda, ki jo bomo uporabili pri uh, tej konferenci. Uh, potrebujemo aktivno evropsko državljanstvo, potrebujemo aktivno razpravo, kajti izbrati, ali bomo demokratični ali pa bomo umrli. Torej, bodimo demokratični. Gospod Buda, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Prihodnost Evrope je prav gotovo eden osnovnih ciljev za nas vse, zato je nujno, da postavimo temeljni kamen za konferenco za prihodnost Evrope. Evropske državljani morajo dobiti priložnost povedati svoje mnenje glede prihodnosti Evrope. Svoje stališče morajo izraziti civilna družba in vsi krogi na nacionalni, regionalni in lokalni ravni morajo prispevati konsolidaciji evropske prihodnosti, hkrati pa moram ohraniti nespremenljive vrednote Evropske unije. Tako bomo lahko oblikovali Evropsko unijo, kot nam je všeč okolje, podnebne spremembe, socialna politika, pravice državljanov. Vse to je treba zagotoviti. Mlada generacija je najbolj prizadeta zaradi odločitev, ki jih bomo sprejemali. Zaradi tega moramo poskrbeti za prostor, v katerem bo lahko mladina povedala svoje mnenje. Moramo podati rešitve za probleme. Hvala lepa, gospa Kompula Natri, za eno minuto. Spoštovana predsednica parlament eh, in velika večina v parlamenta si želi pripraviti prihodnost Evrope od, odprto, ne pa za zaprtimi vrati. Državljane vabimo, da sodelujemo v agorah eh, državljanov in mladih, na katere bo prihodnost Evrope najbolj vplivala. Na zadnjih poletnih eh, volitvah eh, smo videli, da se je udeležba mladih eh, povečala za 50 odstotkov. Torej želijo sodelovati. V skandinavskih državah, na primer, vidimo dobre priložnosti za okoljske spremembe in socialne zadeve. Smo zelo zavezani glede reševanja podnebnih sprememb, smo za socialno pravičnost in se želimo boriti proti davčnim goljofijam. Vemo, da želijo državljani tudi praktično izboljšati svoje življenje, ampak eh, reguliranost to otežuje. Mladi morajo dobiti eh, močnejši glas tudi pred, med volitvami. Zato je konferenca za prihodnost eh, Evrope tako pomembna in vse skupaj moram pripraviti dolgo pred naslednjimi volitvami. Hvala lepa, gospod Didier, za eno minuto. Gospa predsednica, eh, konferenca o prihodnosti Evropi eh, bo eh, morda spet neko orodje, ki bo predsedniku Makronu omogočilo pripravo predsedniške kampanje. Lahko pa je to nekaj bolj resnega. 26. maja smo bili izvoljeni. Petletni mandat imamo. Ampak šele osem mesecev po naši izvolitvi eh, dejansko začenjamo delati. To je izgubljen čas. Če želimo izboljšati prihodnost Evrope, konkretno predlagam, da Pri prihodnem zakonodajnem obdobju imamo tako svet kot eh, komisijo v štirih tednih po izvolitvi, eh, tako da to ne bo trajalo do 1. januarja naslednjega leta, ko bodo inštitucije šele lahko začele delati v službi ljudi. Gospe in gospodje, nismo bili uh, izvoljeni eh, zato, da bomo izgubljali čas, temveč zato, da bomo izboljšali uh, podobo, ki jo ljudje imajo o tem lepem projektu, ki se mu reče Evropa. Hvala lepa, zdaj prihajamo na GSGI pri čemer naj povem, da bom zelo strogo gled časa, tako komisijo kot eh, svet pa prosim, da razume, da, moram, da imamo pomembno razpravo ob 12. in moram končati ob 11.55. Gospod Kanjev, za eno minuto. Gospa predsednica, odločil sem se, da bom danes govoril francosko, zato ker bi eh, izrazil moje ogorčenje nad eh, idejo predsednika Makrona o Evropi več eh, hitrosti. Evropske države lahko sledijo razvoju, ki poteka po različnih hitrostih, ampak.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 lepo prihodnost vladam, eh, temveč eh, mi smo v službi eh, državljanov Evropske unije in pa tudi držav, ki bodo pristopili k Evropski uniji, naj si bo to Severna Makedonija ali druge balkanske države. Moramo promovirati Evropo, ki bo kjer bo vladala vladavina prava, ne pa Evropo, ki bo razdrobljena. Gospod Lopes Aguilar gospa predsednica. Leta 2009 je končno eh, stopila v eh, eh, veljavo Lizbonska pogodba in takrat je gospod von Rompuy tu v tem parlamentu izrazil svoje upanje na to, da bomo izvedli konferenco o prihodnosti Evrope. Ampak eh, letos gospa eh, von der Leyen je napovedala eh, to konferenco o Evropski uniji s tem, da smo bili priča v zadnjih letih zelo velikemu številu kriz, vključno z sprožitvijo člena 7 proti eni državi. Priča smo reakcionističnemu populizmu in eh, ta parlament eh, eh, nima nobenega primank, demokratičnega primankljaja, je edina demokratično izvoljena institucija. Ampak morali bi izkoristiti to konferenco za to, da bomo lahko zagotovili prihodnost Evrope. Gospod Flego, za eno minuto, izvolite. Mislim, da je ova konferencija v budućnosti. Mislim, da je konferenca o prihodnosti Evrope odlična priložnost, da eh, slišimo, kakšno Evropo si želijo državljani. Njihove potrebe so pomembne, njihove želje so pomembne. In eh, če bomo prisluhnili državljanom, bomo videli, kako reformirati to Evropo. Postavlja se vprašanje, kako meriti uspehe konference. Mislim, da to lahko storimo na dva načina. Prvo so sklepi, ki jih bo treba izvesti, drugo pa je število državljanov, ki se bo vključilo v konferenco. Zato moramo državljane čim bolj motivirati jim ne domestiti stroške, stroške potovanja, vključiti pa tudi nevladne organizacije in vključiti vse zainteresirane strani, ne pa spraševati državljanje enkrat na pet let, kakšno Evropo si želijo v naslednjih dveh letih moramo dati čim eh, več eh, besede in to v poštenem dialogu. Hvala lepa, gospod Brižinski, za eno minuto. Dziękuję, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Na początku. Hvala lepa. Najprej naj povem, da ta razprava traja od devetih. Prisluhnil sem vsem, ki so govorili in spoštujem vse člane nekateri za. Nekatere izjave so bile nekoliko smešne in tukaj gledam na levo stran tega hemicikla. Govorili smo, kako pomembni so glasovi državljanov, kakšna pa so dejstva. Tisti, ki imajo največ eh, glasov, naš eh, bivši ministerski predsednik, on, naša ministerska predsednica ni bila izvoljena za predsednico komisije to je bila odločitev, vaša odločitev. In gospod Krasnoderski iz EKR ni bil izvoljen kot podpredsednik eh, parlamenta, ker ste bili proti. To je smešno. Govorite, da bo prihodnost Evrope temeljila na naših odločitvah glede špicna kandidata in predloge gospoda Ferhovštata. Moramo pa se spomniti, kaj je rekel eden od eh, ustanovnih očetov Evropske unije. Hvala lepa, ena minuto imate na voljo. In gospod Butenga je zadnji. Dankjewel, eh, mevrouw de voorzitter. Ik eh, denk dat er hier mensen. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da nekateri ljudje zaupajo Evropski uniji, predvsem socialistov in zelenih slišim takšne besede, ampak 50 odstotkov državljanov na evropskih volitvah sploh ni bilo, kar pomeni, da smo v demokratični krizi. Odkot prihaja ta kriza? Francozi so bili proti evropski ustavi, na to ste čisto pozabili, tudi nizozemci so glasovali proti. Ko so jeci glasovali proti Lizbonski eh, pogodbi, je bilo treba ponoviti eh, glasovanje. Države, eh, ki so bile proti vrčevalni politiki, so bile puščene v nemar te krize ne boste rešili z konferenco, z establishmentom, mogoče pod dobrim vodstvom Jefferhofšta, ja, da to ne bo šlo. Zdaj pa besedo naši nedani kolegici, gospe Šujici, ki je zdaj podpredsednica komisije. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovani člani, najprej ne se zahvalim za zelo živahno in plodno razpravo. Skrbno sem prisluhnila eh, vašim izjavam in si zabeležila vaša mnenja. začetek konference bo treba še potrditi. Proces poslušanja pa se je že sprožil. Že sedaj eh, smo v stikih z čim večjimi akterji. Seveda bomo potrebovali sodelovanje pisarne Evropske komisije in pisarne Evropskega parlamenta v državah članicah, eh, če želimo Evropsko unijo približati državljanom. Zdaj jih bomo potrebovali bolj kot dajkoli prej, da nam pomaga pri doseganju naših ciljev. In to vpliva tudi na druga področja eh, mojega dela. Želimo slišati vse, vseh starosti. Eh, zahvaljujem se predvsem mladim, ki so sodelovali v današnji razpravi. Zahvaljujem se tudi Paskalo Donon, Luiso Deveri za omenjanje nevladnih organizacij. Seveda nismo pozabili na nevladne organizacije, vključili jih bomo, zato smo se zavežali že od vsega začetka. Upoštevati moramo vse generacije, ki jih želimo enakovredno vključiti v našo družbo. Ne samo nevladne organizacije, ne samo starejši državljani, ampak tudi manjšine, podjetniki in študenti, regionalne in lokalne oblasti, župani in vsi drugi, ki lahko prispevajo nekaj glede strukture, vsebine in cilje konference. Vse to bom vključila v svoje delo o demografiji, tam bomo pripravili izvedljive rešitve. Naša demokracija potrebuje kreativne, inovativne rešitve. Rezultati tega procesa morajo biti oprijemljivi in jih je treba izvesti, temeljiti pa morajo na povratih informacijah, ki jih bomo pridobili od naših državljanov. Kot sem že povedala, ne gre za business as usual, ampak moramo upoštevati inovativno naravo tega procesa. Vsega ne moramo videti vnaprej, smo pa vzpostavili trdno strukturo, ki omogoča popolno vključenost državljanov, tako preko spleta, kot tudi v živo. Zagotoviti želim, da bo vsak glas slišan in da bo naše delo temeljilo na tem, kar bomo slišali. Ta proces mora ostati odprt in transparenten. Ne eh, morem eh, prejudicirati tega, kar bodo državljani povedali. Rada bi, da me presenetijo. Prepričana sem, da lahko eh, skupaj presenetimo tudi državljane. Evropski parlament, Evropska komisija in Evropski svet, eh, vsi skupaj lahko to storimo, samo če bomo tesno sodelovali med seboj kot pravi partnerji. Še enkrat se vam zahvaljujem za to razpravo. Hvala lepa. Hvala lepa, komisarka Šujca. Z... Zdaj pa gospa Brinjac za svet. Za zaključek eh, bi se vam zahvalila zelo koristno razpravo, ki smo jo danes vodili. Skrbno sem prisluhnila eh, vašim mnenjem glede tega pomembnega področja o konferenci o prihodnosti Evropske unije. Ta proces, ki zahteva dolgoročno vizijo, se mora osredotočiti na teme in probleme, ki najbolj zanimajo naše državljane v naslednjih letih, predvsem pa tudi Evropsko unijo. Naj vam zagotovim, da po naše predsedstvo še naprej delalo na zaključku sklepa sveta o osnovi sodelovanja med eh, evropskimi inštitucijami. Gospod Sasoli in gospa Šujica in tudi ostali bodo sodelovali v tem procesu. Pripričana sem, da lahko računam na vaše sodelovanje, tako da bomo skupaj našli vse trezno eh, formulo, ki nam bo omogočilo sprejemanje pravilnih odločitev za naše državljanje. Najlepša hvala še enkrat za vašo pozornost. Hvala lepa tudi vam za eh, vašo jedarnatost. Dobili smo tri predloge resolucij. Razprava je zaključena, o resoluciji bomo glasovali nekoliko kasneje. Vsem pa se zahvaljujem za zelo živahno in konstruktivno razpravo. Zdaj pa čisto majhen odmorček pred slavnostno sejo. Hvala.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 Dober dan, spoštovane kolegice in spoštovani kolegi. Imamo čast, da danes gostimo njegovo veličanstvo, kralja Abdulaha drugega, kralja Hašemitske kraljevine Jordanije. To je za nas velika čast, kralj se znova vrača v Evropski parlament. Gostili smo ga že na pred nekaj leti. Sedaj mu bom dal besedo za njegov govor. Hvala lepa. bismillahir rahmanir rahim v imenu allaha najbolj milostnega najbolj usmiljenega gospod predsednik poslanke in poslanci ekscelence prijatelji v veliko čast mi je da lahko govorim zopet pred evropskim parlamentom ko si ogledujem to zgodovinsko dvorano vidim da tu sedi na stotine ljudi ampak Danes je z nami tu še več milijonov ljudi iz različnih držav, zgodovin in perspektiv. Mi, ki smo danes